Pristojni mačarski organi so podani predlog za umik imunitete gospoda Išvana Ujelija zaradi nastopanja pred kazenske postopko. Ta predlog bo sredovan od.